Tako, lahko začnemo. Lep pozdrav. Začenjamo z krajšo zamudo. Vseeno hvala za vašo prisotnost. Ampak eh, za kmete je bila ta ura ponavadi že ura, ko smo se vrnili z eh, polja na prvi ali že drugi zajtrk, tako da ni ne vem kako pretirano rana ura. Torej, prehajamo na pomembno in težko glasovanje. Glasovanje o pomembnem dokumentu, uredba Omnibus. In uh, menim, da bo najbolje, če prosim katerega od poročevalcev za uvodne besede, gospod eh, De Castro in gospod Des, ta naša poročevalca. Vsi amandmaji so potrjeni tudi strani pristojnih hm, odborov. To je zelo pomembna zadeva, ki jo je pripravil tudi naš sekretarjat v smislu porazdelitve pristojnosti med odborom za proračun in proračunskim nadzorom in našim odborom. Torej, izvolite, kdo želi besedo? Gospod Des. Ja, Dobro jutro. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim se samo vsem, ki so sodelovali pri tem poročilu, prisrčno zahvaliti poročevalcem v Senci, Pavlu De Castru, upravi, sodelavkam in sodelavcem v politični skupini in v pisarni. Mnogo eh, nam je uspelo v kratkem času in Odbor za proračun ima določene pomisleke, ali odbor za kmetijstvo glasuje o pravem času. Moram reči, mi smo pravočasni, odbor za proračun pa je preložil glasovanje. Mi kmetje delamo zelo uh, osredotočeno vsem, ki so sodelovali. Najlepša hvala. Svoji politični skupini želim povedati, da v nasprotju z glasovalnim seznamom bomo glasovali pri 104 s plusom. To je na drugi strani, torej moja stranka glasuje s plusom pri eh, predlogu spremembe kolega Flanagana. Hvala in upam, da, bo, da se bo ne potekalo dobro. Hvala lepa. Hvala za. Te uvodne besede in tudi za zahvale. Mislim, da imate vsi s seboj glasovalne kartice. Najprej amandma gospoda Kastra, kdo je za? Hvala, sprejeto. Drugi amandma, Jar. Amandma 99, za? Hvala, sprejeto. Naslednji amandma za, proti, državni zavrnjeno. 101 za, proti, zavrnjeno. 102 za, proti proti, zavrnjena. Amandma 103 za, proti, zavrnjeno. Gremo naprej, amandma 104, ki jo je menil um, gospod Desk, kdo je za. Hvala, sprejeto. Amandma 105. Kdo je za? Proti preverimo. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno preverimo. Amendma 105. Glasujte, prosim. Odpiram glasovanje. No? Oh pacienta. sprejeto. We change place. Se bo treba presesti. Okay. Popravka 105. Torej. Amandma 105 je sprejet, dva je brezpredmeten, naslednji je amandma 106. Za. Proti. Zavrneno. Amandma 107. Za. Proti. Zavrneno. 108 ne glasujemo, ker je bila je bi ta amandma neustrezno vsega vložen. Mislim, da se je treba to razložil gospodu Flanaganu. Gremo naprej. Amandma 109. Kdo je za? Proti? Zavrneno. 111 za. Sprejeto. Amandma 3 za. Sprejeto amandma 113 za, sprejeto, amandma 4 za, sprejeto. Amandma 5 za sprejeto. Amandma 114 za proti. Zavrnjeno. Amandma 6 za. Sprejeto. Amandma 115 za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 7 za. Sprejeto. Amandma 117 in 118 skupaj, ker sta identična za, proti, sprejeto amandma preverjamo. Dobro, 117, 118 preverjamo. Glasujte, prosim. 117, 118. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 8 gospoda De Castra, kdo je za? Sprejeto. Amandma 124 za? Sprejeto. 123 za, proti? Zavrnjeno. Amandma 125 za? Proti? Zavrnjeno amandma 126 pride na vrsto kasneje, 127 zdaj, za, proti, zavrneno. Amandma 131 drži, 131 za, proti, zavrneno. Amandma 128 za, proti, zavrneno proti. Zavrnjeno. Amandma 130 za, proti, zavrnjeno. 129 za, proti, zavrnjeno. 132 za, sprejeto. 133 za, proti, zavrnjeno. 135 za, proti zabrneno. 136 za, proti preverimo. 136, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 9 in 134 za sprejeto. Amandma 137 in 146 identična amandmaja za proti zavrena. Amandma 147 eh, in 145 skupaj, kdo je za, sprejeto. Amandma 138 in 136 za sprejeto. Potem imamo v svežnju 139 nastale za sprejeto. Amandma 140 za sprejeto. 112 za sprejeto za. 212 za, proti. Preverimo elektronsko. Ni, ni čisto jasno. 212. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. 81 je umaknen, kompromis 1, glasujte prosim. Glasujte prosim, kompromis 1. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 2. Kompromis 2. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Hvala. Kompromis 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Kompromis 5. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 213. 213. Gospod De Castro za. Sprejeto. Sprejeto. Preverjamo? Dobro. Preverjamo amendma 213. Glasujte, prosim. Ja, povedžem, že bo obšije. Ja, jaz sem rekel, da je bilo sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, gremo naprej in sicer na amantma 214. Ne, 215 in 216. Za, proti, zavrneno. 217 in 218 za, proti, zavrneno. Amandma 219 za, sprejeto. Amandma 220 za proti. 220 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 221 za, proti, zavrnjeno. Amandma 222. 24 za, proti, sprejeto. Preverjamo. 224 preverjamo. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak preverimo vseeno. Konec glasovanja. Vse sem rekel, da je sprejeto. Vse sem povedal. Gremo naprej. 223 za, proti, zavarjeno. 224 za, proti. Preverimo. Otvarjam glasovanje. 223 dvesto štiriindvajset zamikam konec glasovanja sprejeto amandma dvesto petindvajset dvesto osemindvajset se popravlja predsedujoči in dvesto trideset kdo je za proti zavrnjeno Amandma 229 za, proti, zavrneno. Amandma 231 za, proti, zavrneno. Preverjamo 231, glasujte prosim 231. konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z majhno večino pa vendar. 232 in 233. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 25 za. Sprejeto. 234 za, prosim, sprejeto, 236 za, sprejeto. Prehajamo na amandma 239, gospod Jar, kdo je za? 239 za, sprejeto. 31 za, sprejeto. 238 za, sprejeto, 237 za, proti, zavrnjeno. Pet amandmajev gospe Kalnjete v sklopu za, sprejeto. Amandma 232 za, sprejeto amantma 33 in ostali za sprejeto, amantma 251 za proti, zavrneno, 254 za sprejeto, 34 je. 253. Za. Sprejeto. 256 za, proti, zavrneno. 258 in 259 za, proti, zavrneno. 260 za. Preverimo preverimo 258 in 259. Glasujemo. 258 in 259. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 260 za. Sprejeto. 261 za, sprejeto 262 za, proti, zavrjeno. 35, ne? Torej, 35 za, sprejeto, 264 za brezpredmeten, 236, 36, 36 za, sprejeto, 266 za, sprejeto, preverjamo 266, glasujte prosim, glasujte prosim 266. konec glasovanja. Zavrneno. 267 za, proti, zavrneno. 267 zavrneno. To je isto kot pri 266. 266 nismo preverjali. Amandma 406. 406 za, proti proti? Zavrjeno. Preverjamo. 406, preverjamo. Odpiram glasovanje. Odpiram glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Amandma 405. Za. Sprejeto. 407. Za. Sprejeto. 274. Ne, 278. 278. Ja, vse sem rekel. 278. Kdo je za? Gospa Kalnjete, za. Dobro, hvala. Amandma dvesto štiriinsedemdeset dvesto sedeminsedemdeset za proti zavrnjeno amandma dvesto Preverimo 277. 277 preverjamo. Glasujte, prosim. Ja, izvolite. Gospod Des. Gospod predsednik, kolegi me ravno opozarjajo na to, da glasovanje 276 ni bilo jasno. Oziroma 267 ni bilo jasno. Tudi zaradi tolmačenja očitno. 260 bilo glasovane 200. 266 smo glasovali elektronsko. Dobro, preverimo še 267. Dvesto sedeminšestdeset, dve šest sedem. Ja, ja, glasujemo, dvesto sedeminšestdeset. <laughs>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 sprejeta. Amendma 270. Za, proti, zavrnjeno. Kompromis 7. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 293 za. 293 za. Proti. Zavrnjeno. Mm, res ni potrebe. 294. 294 za proti, zavrnjeno. Preverimo. 294, gospod Neuhl. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 295, gospoda Hojzlenga za proti zavrnjeno. Amandma 296 za, proti zavrnjeno. Amandma 297 za, sprejeto. Preverjamo amandma 297 gospe Aguilera. Glasujte, prosim. 297. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Amandma 298 za, proti. Mislim, da sprejeto z isto večino, ampak vseeno preverimo. Glasujte, prosim. 298, glasujte. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 299 za, proti. Zavrneno. Amandma 300 za, sprejeto. Amandma 303 za gospa Neuhl. 303 za, proti. Zabrneno. Preverimo 303, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 304 za. Sprejeto. Amandma 305 in 306 za, proti, zavrnjeno. Amandma 307 za, proti, preverjamo, 307, konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 308 za, proti, zavrnjeno. Amandma 42 za, sprejeto. Amandma 311 za, proti, zavrnjeno. Amandma 43 in 310 za, sprejeto. Amandma 44 in 312 za, sprejeto amandma 313 za, proti, zavrneno. 45 za, sprejeto. 46 za, sprejeto. 314 za, sprejeto. Tristo šestnajst za. 316 za, proti. Preverimo. 316, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. 316, glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 47 za, sprejeto. 404 za. Proti? Sprejeto. Amandma 48 za. Sprejeto. Amandma 317 za. Proti? Preverimo 317. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrneno, 318 za, proti, zavrneno, 319 za, proti, zavrneno. Preverjamo, 319 preverjamo, glasujte prosim. 319. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 49 za. Sprejeto. 50 za. Sprejeto. 320 za. Sprejeto. Amandma 321 za. Sprejeto. 322 za. Sprejeto. 323 za. Sprejeto. Amandma 324 za. Sprejeto proti, zavrnjeno. Amandma 51 za, sprejeto. Amandma 326 za, proti, zavrnjeno. 52 za, sprejeto. 53 za, sprejeto. 364 za, sprejeto. 300. Preverimo 346. 346, preverjamo, glasujte, prosim. Na željo iz dvorane, konec glasovanja. hvala lepa, ker ste to predlagali, zavrno, gremo naprej. 327 jar za proti. Preverimo, 327, gospod desni dvignil roke. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 54 za. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujte, prosim. Kompromis 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 9. Glasujte, prosim. Kompromis 9. Kompromis 9. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 391. 391, gospod Des, za. 391, za. Hvala. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 392. 394, gospe Herans in ostalih, za 394, sprejeto. Ker je bil 391 sprejet, gremo naprej na 394. Torej, 394 je bil sprejet, Torej gremo naprej na amandma. Tristo devetindevetdeset. Za? Sprejeto. Amandma štiristo tri je bil omaknjen. Petinpetdeset de Castro za. Sprejeto. Šestinpetdeset za. Sprejeto. Sedeminpetdeset za. Sprejeto ampak vidim, da gospa Neuhl odkimava. Je kaj ni v redu? Vse v redu? Ne razumem, zakaj 3-9 nič, 3-8-9. No, bom po nemško 390 in 389. 390 in 389 ni nobene opombe, da je to brezpredmetno to. Zakaj? Ne glasujemo. Gre za dva moja amandmaja, ki nista zdaj brezpredmetna in mislim, da je njih potrebno glasovati. Ali pa glasovalni seznam ni v redu. Takole je. Po mnenju sekretarjata po izglasovanju amandmaja 399, če je ta sprejet, gremo na 394. In v tem primeru sta ta dva amandmaja brezpredmetna, tako pač izhaja iz analize teh amandmajev strani sekretarjata. Dobro, hvala lepa, gremo naprej. In sicer na amandma 402. 402, kdo je za? Hvala, sprejeto. Gremo naprej, kompromis 10. Glasujte, prosim, kompromis 10. Konec glasovanja. Zdaj prehajamo k amendmaju 468, ampak eh, najprej še amandma 428. 428 za. Hvala. Dobro, preverjamo. 428 preverjamo. 428 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrjeno. Naslednji amandma je 435. Kdo je za 435? Sprejeto. Naslednji amandma 436. A ne? <coughs> Torej piše, če je sprejeto 436. Gremo na 468, torej amendma 468. 468, kdo je za? De Castro, došmo na Avija, za? Sprejeto. In zdaj gremo k amendmaju 468. Torej, če želite, lahko preverimo glasovanje o 435. 435, kdo je za? Proti? Sprejeto. In sedaj piše, če je sprejeto, gremo na 468. Torej, 468, kdo je za? To so amandmaji. De Castro Dorfman Lavija, kdo je za, proti, zavrnjeno. Preverimo, dobro. Preverjamo 468. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Torej, zavrnjeno. Gremo naprej. Kompromis 11. Glasujte, prosim. Ja, itak ne bi bilo, ne bi imelo pomena. Torej, posvetovanje med gospodoma Nojih Kaputo in gospod Nojih. Torej, zdaj pa glasujemo o kompromisu 11. Glasujte, prosim.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 Gremo naprej. Kompromis 13. Kompromis 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. gremo naprej na amandma 458. 458, kdo je za? 458, hvala, sprejeto. Naslednji amandma 74 za, sprejeto. 493. 493, hvala, sprejeto. 46, sprejeto. 465. Konec glasovanja. 4, 6, 2. 4, 6, 2. Hvala, sprejeto. Štiri, sedem, štiri in štiri, sedem, devet. Za, proti, zavrnjeno. 58 za, sprejeto. Kompromis 15. Konec glasovanja. Amandma 88. Pet nič ena. Pet nič ena. Za? Proti? Sprejeto. Sledi amandma 88. Gospod De Castro za 88. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Gremo naprej. Kompromis 16. Kompromis 16. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prehajamo na amandma 93 za. 93 za, sprejeto, 94 za, dobro, preverjamo 93, 93 preverjamo, ne vem zakaj, ampak preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. sprejeta. Tako, zdaj glasujemo. Amandma 94 za 503. To je za, sprejeto. Amandma 95, Hojzling za, proti, zavrneno. 96 za. Proti. Amandma 97 sprejet, 98 za sprejet. Tako, zdaj pa glasujemo o celotnem mnenju skupaj z amandmaji in sicer elektronsko. Glasujte, prosim. Glasujte. Glasujeme. Zamekam. Konec glasovanja. Gospod De Castro si bo dokumentiral rezultat. Čestitke poročevalcem. Zdaj besedo najprej dobi gospod eh, De Castro, prej jo je dobil gospod eh, Des. Izvolite. No, Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom. Mislim, da smo opravili veliko delo in to končno glasovanje dokazuje, da je naš odbor um, zelo enoten. Mislim, da gre za pomemben ukrep, to smo pogosto povedali in uh, mogoče je to edini zakonodajni akt v tem mandatu in res si želim, da bi sedaj bili uspešni v trialogih in da bi večino mnenja, ki smo ga danes izglasovali, eh, bilo vključeno v eh, prihodno skupno kmetijsko politiko. Še enkrat hvala vsem kolegicam in kolegom. Hvala. Čestitamo poročevalcem in še enkrat najlepša hvala, vendar seveda eh, delo še ni zaključeno. Pri tem ne mislim samo na trialog, temveč pravzaprav smo vas prosili, da nam pripravite tudi sintetično poročilo na treh ali petih stranih, kajti moramo zauzeti stališče do teme omnibus in moramo predstaviti, stališče odbora. Mogoče lahko pripravite kakšne pripombe na nekaj stranih o vsebini eh, tega predloga, tako da bomo lahko eh, utemeljili stališče odbora in da to lahko predstavimo tudi boljivcem in da dokažemo, da imamo kot odbor enotno stališče um, gospod Castro in gospod Des prikimavata in se očitno strinjata s tem. To bi bilo na vsak način zelo dobro in bi, bili, bi jim bili hvaležni. Torej pravzaprav je nasplošno tako, da naj bi uvedli to prakso. Torej, da predvidimo povzetke poročil, povzetke sprejetih poročil, povzetke, ki jih lahko potem uporabimo pri eh, srečanjih eh, poslancev z voljivci. Ne, sedaj smo pri naslednji točki na dnevnem redu in sicer deveta točka glasovanje o mnenju gospoda Kaputa. <clears throat> Gre za zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Poročevalec je, kot rečeno, rečeno gospod Kaputo in eh, dajemo besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se želim zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za eh, to poročilo. To poročilo je razmeroma kompleksno, tudi zelo tehnično. Stališča so zelo različna med posameznimi političnimi skupinami in upam, da nam bo ob koncu glasovanja eh, mogoče sprejeti stališče, ki bo ščitilo interese našega sektorja. Hvala stanowiska w grupach e, były oddalone, nie tylko. No, kot rečeno, stališča skupine so bila različna, ampak tudi stališča znotraj skupine, zato ker je ta tema pač zelo um, zapletena. In um, mogoče tu preveč e, gre za um, interese, ki so v nasprotju s kmetijstvom. Sedaj začenjamo z glasovanjem 64 za sprejeto. 65 za, 64 je bilo sprejeto, ampak lahko preverimo. Nekdo želi preveriti 64. Ja Albert. Albert. Zakaj? moram glasovati zdaj dvakrat. Zamekam, zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Konec glasovanja. E, gospod Kaputo se mi bo potem zahvalil po tem glasovanju. Tako se mi zdi. glasoval sem za. E, torej, e, prepozno sem se spomnil. 65 za, proti, zavrnjeno. 66 za, proti, zavrnjeno. 67 za, zavrnjeno. 68 za, proti zavrnjeno. 71 za, proti zavrnjeno. 72 za, zavrnjeno. 73 za, sprejeto. 75 za, za, proti, zabrnjeno, 76 za, proti, zabrnjeno, 77 za, pro, sprijeto, 78 ne, prebirili bomo 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 78 za, proti, zabrnjeno. 79 za, proti, zabrnjeno. 80 in 81 za, zabrnjeno. petinosemdeset za, proti, sprejeto. šestinosemdeset za, sprejeto. sedeminosemdeset in oseminosemdeset za, proti, sprejeto zabrnjeno. 89 za, proti. To bomo preverili. 89 glasujemo. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 poročevalca za sprijeto, 90 za ne, 91 91 drugi del za, proti zavrnjeno drugi del zavrnjen kompromis 6 Glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. Sledi 98, kolegice Köstinger. Za, proti, zavrnjeno. 99. Prebirali bomo 98, glasujemo. 98 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 99. Za, proti, zavrnjeno. 100. gospa Neuch, prosim, Neuchl. Torej, tu je bil nesporazum, tudi mene so opozorili. Pit, predlog spremembe pit, to ni bilo jasno. E, Dobro. Um, sedaj bomo ugodili um, prošnji gospi Neuhel in bomo prebirili pet. To je predlog spremembe poročevalca. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe pet. Okay, zamekam. Konec glasovanja. Sprijeto. In tako smo tudi glasovali in potem smo glasovali o drugem delu 91. To je bilo popolnoma korektno. Sedaj pa glasujemo o 100. Predlog spremembe 100. Za. Branen Neuchel proti. Sprijeto. Bomo prebirili 100. 100 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101 za, proti. Zdi se mi, da je isti rezultat da je zavrnjen tudi 101, ampak bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 101. Konec glasovanja. Zavrnjeno 102, proti zavrnjeno 103, za, proti zavrnjeno 104 za, 104 za, proti, zavrnjeno. 7 in 105 za, sprijeto, 106 za, zavrnjeno, 107 za, proti, zavrnjeno. 8, preverili bomo 107, elektronsko glasujemo o amenmaju 107. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 8 in 108. A ne? to sta identična predloga za, sprejeto. 109 za, proti, zabrnjeno. Sto deset za, proti, sprejeto. Devi, eh, devet, predlog spremembe devet, to je predlog poročevalca za, sprejeto. Deset za, sprejeto. Enajst za, sprejeto. Kompromis sedem. Elektronsko glasovanje o kompromisu sedem. Konec. Konec glasovanja.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 122 desjar sprejeto. 13 eh, za, proti, sprejeto. Ampak to bomo preverili. 13. Glasujemo. Konec glasovanja.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 o predlogu spremembe 16. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. Hajbuh za, proti. Zavrnjeno. 18 za, proti. Zavrnjeno. 19. To. Ne, glasujemo ena za sprijeto. Kompromis ena. Kompromis ena, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. 23, gospod Agnew, za, proti, zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujemo. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Sprijeto. 26, kolegice Köstinger, za, proti, zavrnjeno roti zavrnjeno, ampak to bomo preverili. 26. Konec glasovanja. Z zavrnjeno. 27. Ne, 28, se opravičujem, 28 za, proti zavrnjeno. 29 za, proti bomo preverili. Glasujemo amandma 29. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Gremo naprej. Amandma 33. Kdo je za? Proti. Zavrneno. 31 za. Proti. Zavrnjeno. 32 za. Proti. Zavrnjeno. 32 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 33. Za. Sprejeto. 34. Za. Sprejeto. 36 oziroma 35 za. Sprejeto. 36 za. Sprejeto. 37 za. Sprejeto. 39. Des jaar za. 39. Za, proti. Preverimo. Gospod desne glasuje za svoj amandma. 39 preverjamo. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 3. Za. Sprejeto. 40. Za. A ne. Predsedujoči se popravlja. Gremo na 41. Flanagan. Za. Proti. preverimo amandma 41, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42, Carthy, za. Sprejeto. Zdaj prehajamo na kompromis 3. Za. konec glasovanja. Sprejeto, gremo na amandma 46. Devetinštirideset. Devetinštirideset. Za. Proti. Preverimo. Devetinštirideset preverjamo. Glasujte, prosim, 49. Konec glasovanja. Zavarjeno. Kompromis 4. Glasujte, prosim. Kompromis 4. Konec glasovanja. Zdaj prehajamo na amandma 55. Karthi, za. Proti. Zavrneno. 56 za. Proti. Zavrneno. 57. Za. Proti. Zavrneno. 59. Za proti. Zavrnjeno. Amandma 60 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še amandma 62, desjar za, proti, sprejeto. Tako, zdaj pa glasovanje o celotnem mnenju z izglasovanjem amandmaji in sicer v celoti. Glasujemo elektronsko, prosim, če oddate svoj glas. Konec glasovanja. Konec glasovanja torej. Sprejeto in čestitke. Poročevalec, želite besedo? Samo, da izrazim zahvalo vsem tudi odboru Envi. Mi pa očinkujemo, tu imamo tako samo prožbe, aby... Ja, tudi mi imamo podobno prošnjo. Tam imamo kakšnih e, dve, tri strani komentarja glede stališča odbora, da lahko potem to uporabimo pri delu z voljivci. Torej še enkrat hvala lepa poročevalcu. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. In sicer glasovanje o mnenju gospoda Ricarda Serrao Santosa. In sicer spodbojanje kohezijne razvoja v najbolj oddaljenih regijah, to je vaša strokovna tema. Tudi tokrat želite besedo? Izvolite, beseda je vaša. Obrigad. Eh. Sr. Presidente, eu não sabia que pretendia intervir, mas agradeço. Uh... <laughs> Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem si upal, sploh mislim, da bom dobil besedo, z veseljem jo vzamem. No, to je pomemben element je eh, pogodbe. Namen je spodbujati razvoj v najbolj oddaljenih regijah. To je mm, mnenje, o katerem zdaj glasujemo matični odbor s poročilom je odbor za regionalne zadeve in eh, rad bi se zahvalil sekretarjatu in pa tudi moje pisarni ter eh, vsem poslankam in poslancem za pomoč in podporo in tudi poročevalcem v senci, ki so mi bili v veliko pomoč. Hvala lepa vsem. Najlepša hvala. Zdaj torej prehajamo na glasovanje. In sicer najprej amandmaje gospoda Dontana, sedem jih je. Se strinjate, da o njih glasujemo v svežnju? Da? Ok. Torej, glasujemo o amandmajih ne. Vendele, ja, gospa Senra pravi, da ne. Da ne. Torej, glasujemo o vsakem amandmaju posebej. Amandma ena. Za. Hvala, sprejeto. Dva za. Hvala sprejeto. Tri za. Hvala sprejeto. Štiri za. Hvala sprejeto. Pet za. Hvala sprejeto. Šest za. Sprejeto. Sedem za. Tudi sprejeto. Amandma deset za sprejeto. Amandma 8 za, proti, sprejeto. Amandma 11 za, proti. No, preverimo amandma 13. Amandma 13? Ne, 11. 11 se popravlja predsednik. Amandma 11 preverjamo. Glasujte, prosim. Gre za amandma gospoda Flanagana. Konec glasovanja. Sprejeto, po mojem mnenju. Tako je. Amandma 13 zdaj za. Sprejeto. Sprejeto. 12 za, sprejeto. Amandma 14 za, proti, zavrneno. Amandma 15 za, proti, sprejeto. Amandma 16. Preverjamo 15, dobro, na željo dvorane. Amandma 15 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 16. Za. Sprejeto. Amandma 17. Za. Prosim, če dvigujete roke. Za sprejeta. Predvsem koordinatorje bi prosil, da dvigujete roke, jasno. Torej, amandma 19 je naslednji za, proti zavrnjeno. Amandma 20 za, sprejeto. Amandma 22 za, sprejeto. Amandma oziroma ta je brezpredmeten, zato gremo naprej na kompromis A. Kompromis A, glasujte prosim elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23 za. Sprejeto. Amandma 24 za. Sprejeto. Amandma 25 za, sprejeto. Kompromis B, glasujemo. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis C. Glasujte, prosim, kompromis C. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Prehajamo na kompromis D. Kompromis D. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, amandma 48, gospod Nekov, za. Sprejeto, amandma 50, za. Proti, zavrneno. Amandma 52, za sprejeta. 53 za, proti, zavarjena. 54 za, sprejeta. 55 za, proti, zavarjena. 56 za, dobro. 56 ne glasujemo, ker bi 48 že izglasovan amandma 57 za, proti, zavrnjeno. Amandma 58 za, sprejeto. Amandma 59 za, sprejeto. Amandma 60 za, sprejeto. Amandma 61 za, sprejeto. Za pa celotno mnenje, skupaj z izglasovanimi amantmaji, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj se odvija delo naprej v odbor za regionalne eh, zadeve in potem na julijskem zasedanju. Poročevalec, želite besedo? Hvala lepa. Rad bi se samo vsem zahvalil za upravljeno delo in kot rečeno, gre za program, ki je zelo pomemben za najbolj daljene regije in meni, da gre za pozitivn premik za te najbolj daljene regije. Hvala. Eh, Dobro, mi pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, ki nas čaka ob 11. uri, ampak začnimo čez 5 minut, ker so strokovnjaki že tu. 5-minutni odmor po tem intenzivnem glasovanju, potem pa mislim, da bomo pridobili pol ure. Gostje so že tu, strokovnjaki so že tu, ampak čez 5 minut prosim, da se vrnete v dvorano, da nadaljujemo z delom. Hvala. Hvala.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

Kot rečeno, zdaj nas čaka predstavitev študije, ki smo jo naročili in sicer gre za študijo z naslovom Podpora politiki produktivnosti eh, proti trajnosti v kmetijstvu EU. Tu gre za to, da se izboljša produktivnost kmetijstva in eh, zelena rast. No, kot rečeno, je to študijo opravil konzorci regionalnega sveta za kmetijske raziskave in uh, gospodarstvo. Gre za italijansko entiteto, potem tudi univerza v Wageningu na nizozemskem in pa tudi centr za temeljne raziskave v Leibnicu v Nemčiji. Naš politični oddelek je spremljal to delo. Hvala in čestitke za upravljeno delo in da ste nam sistematično tudi do sedaj posredovali kakovostne vsebinske materijala. Namen torej je ugotovitev splošnih eh, tendenc eh, v smislu produktivnosti in eh, faktorjev produktivnosti. Gre torej za faktor produktivnosti, kaj je vezano na produktivnost in učinkovitost in tudi rentabilnost posameznih proizvodnih faktorjev. Z analizo posameznih eh, primerov in politik je bilo pripravljeno to poročilo, prav tako je bil upravljen pregled različnih analitičnih orodij, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju večje produktivnosti in eh, trajnosti v kmetijstvu. V tej študiji je tudi nekaj političnih priporočil, katerih namen je vzpostaviti sektor kmetijstva, ki bo odpornejši, eh, predvsem tudi z vidika podnebnih sprememb. Gre torej za dolgoročne izzive. Pozdravljam naša dva strokovnjaka, gospa Analisa eh, eh, Zedza in Roberto Henke z Regionalnega sveta za kmetijske raziskave iz Italije. Vi ste torej bili tisti, ki ste ta konzorci vodili. Kot običajno, besedo najprej dobita strokovnjaka, potem pa imamo čas za razpravo s poslanci in poslankami. Na voljo imate 20 minut za uvodni del. E, sama se boste dogovorila, kdo začne in v, v kakšnem vrstnem redu torej boste govorila, to prepuščam vama. Toliko z moje strani. Izvolite, beseda je vaša. Gospa Zdaj za bo, torej, če prav razumem, prva. Izvolite. Dente, Hvala, eh, gospod predsednik. Eh, jaz bom podala to predstavitev z Robertom Hinkjem. Sva sicer skupaj izvedla to študijo in on eh, mi bo potem pomagal pri odgovarjanju na vprašanja. Želim se predvsem zahvaliti Evropskemu parlamentu in temu odboru za to, da so nam poverili to študijo in da imamo danes možnost predstaviti to študijo. Struktura predstavitve je naslednja. Naslednja in sicer na kratko bomo opisali eh, cilj študije, ključne ugotovitve, eh, ki se osredotočajo na tri točke in sicer analiza trendov, analiza skupne faktorske produktivnosti, in virov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, potem ocena sedanjih instrumentov kmetijske politike in ne samo kmetijske politike in nekaj, nekaj konkretnih primirov um, trajnostne intenzifikacije in na koncu bomo podali še priporočila za politiko. Torej, cilj te študije je analiza trenda faktorske produktivnosti in produktivnosti virov, da bi razumeli, kako Eh, pomagati kmetijstvu pri zeleni rasti in pri trajnostnem razvoju. Torej, to sta dva faktorja, ki ju poštivamo. Um, eno izhodišče je, te študije je bilo, da ni samo skupna kmetijska politika pomembna, temveč cel vrste, cela vrsta strukturnih in političnih dejavnikov, nacionalnih in skupnostih. Um, dejavnikov, ki vplivajo na proizvodnjo in tudi na produktivnost. Uporabili smo okvir za analizo proizvodnje, ki nam omogoča, da rast razdelitev delimo rast proizvodnje na posamezne determinante in sicer predvsem povečanje vnosa in tudi povečanje površine, ki se uporablja za kmetijstvo. Povečanje donosa je včasih rezultat produktivnosti dejavnikov, se pravi posledica tehničnega razvoja in organizacije ali pa tudi zato, ker se povečajo vnosi. Imamo torej tehnični napredek, eh, ki vpliva na intenzifikacijo, po drugi strani pa gre tudi za, e, e, e, za razširitev. Torej, ti tri determinante so povezane z različnimi politikami, z um, raziskavami predvsem, eh, potem s konkurenčnostjo in cenami v drugem primeru. In pri tem delu ne bomo obravnavali cen in konkurenčnosti, čeprav je jasno, da je seveda tudi to pomembno pri določanju eh, dinamik kmetijstva. Na, tem, na tej pravsojnici vidimo to modro črto, ki gre navzdol in sicer gre tu za razvoj rasti proizvodnja. Um, kmetijska proizvodnja v Evropi je um, Torej, ta stopnja rasti je bila sicer pozitivna, vendar je nazadovala v teku let in sicer je prišlo do tega znižanja zaradi in tu vidimo ti vjolič, vjoličaste stolpce in sicer vnos na hektar in na drugi strani je prišlo eh, za um, rast um, skupne faktorske pro, eh, produktivnosti. In tu je ta rdiči del stolpca. Eh, in sicer eh, rdiči del je površina eh, in površina se je zmanjševala. Tako kot eh, se je zmanjševala produktivnost zaradi eh, povečanja eh, površin, ki se jih je namakalo. Eh, če si želimo ogledati, kaj se je zgodilo eh, na področju agregacije v državah članicah, so rezultati zelo različni. To, kar nam kaže ta grafika, je povpričje na evropski ravni, ki ne kaže raznolikosti, ki se, so prisotne v državah članicah. In tu vidimo, Eh, kaj se je zgodilo v zadnjih 15 letih v Evropi in sicer po geografskih območjih. Tu imamo države članice iz severa Evrope, potem srednje evropske države in južne in jugovzhodne Evrope. Medtem ko v državah severne Evrope se je produktivnost eh, stopnjevala, um, je v, na jugu Evrope prišlo do negativne rasti proizvodnje. Um, um, torej tu imamo to, to faktorsko produktivnost in inovacije in to ni zadostovalo, da bi um, se, zopersta, se bi s tem zoprstavili eh, dejavniku izgube terena, izgube površin. In tu vidimo torej um, prispevek vnosov na hektar. Na vzhodnji Evropi um, se proizvodnja razvija negativno. Zmanjšanje površin, uh, uporabe dejavnikov, uh, temu ne stoji nasproti povečanje produktivnosti. V študiji smo eh, primerjali ta razvoj na osnovi nekaterih spremenljivk, eh, ki se nanašajo tako na eh, produktivnost virov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, da ugotovimo, ali se je kmetijstvo razvijalo trajnostno. Uporabili pa smo seveda tudi strukturne dejav, eh, dejavnike, ki si jih bomo sedaj podrobno ogledali. Na tej grafiki, ki je zelo komplicirana, vidimo eh, rast proizvodnje v primerjavi z produktivnostjo oglika. In sicer se to razume kot evro na um, proizveden oglik v primerjavi z emisijami. E, torej, na desni strani, v zgornjem delu te grafike, vidimo tiste države, kot so naprimer Nizozemska, Nemčija, Poljska, Bolgarija, kjer je prišlo do rasti proizvodnja, in obenem do zmanjšanja emisij eh, na enoto. Torej so države, ki so um, um, ubrale pot trajnostne intenzifikacije. Na drugi strani, spet v zgornjem delu, vendar na levi strani, imamo naprimer Italijo ali Mačarsko ali tudi Češko republiko in Švedsko, kjer so se sicer emisije znižale na površino, ampak to se je dogajalo tudi z znižanjem proizvodnje. Torej, trajnost in produktivnost sta um, tu um, nekako se izravnali. In sedaj na, hitro na tem, tej grafiki vidimo absolutne eh, vrednosti, kar zadeva oglik in eh, izhodišče je zelo različno na evropski ravni. Na tej eh, grafiki pa vidimo rast proizvodnje in produktivnosti in sicer v primerjavi z eh, dušikom. In tu na desni strani spode vidimo nizozemsko, dansko Nemčijo, kjer je situacija takšna, da se je proizvodnja povečala, emisije dušika na hektar pa so se zmanjšale. Torej produktivnost in trajnost sta se razvijali v isto smer. Medtem ko naprimer v Avstriji, Bolgariji je prišlo do povečanja proizvodnje, vendar ni prišlo do zmanjšanja do zmanjšanja iznosa dušika. Tudi tu vidimo absolutne eh, vrednosti emisij dušika na hektar, kajti tu vidimo, um, tu imamo torej povprečje od 2002 do 2004 in 2012 do 2014, ampak absolutne ravni se zelo razlikujejo med posameznimi državami članicami. Kot sem rekla, hoteli smo primirjati eh, razvoj produktivnosti in trajnosti z nekaterimi spremenljivkami, ki, lahko izraža, ki so lahko odraz eh, strukturnih značilnosti ali tudi politik politik kmetijstva v določenih državah. Predvsem, ko um, si ogledamo izdatke za kmetijske raziskave. V absolutnih številkah je, so izdatki, nacionalni izdatki za um, raziskave in razvoj v kmetijstvu se v nekaterih državah znižal, naprimer Danska, Portugalska, Italija, Grčija, v drugih državah pa se je ta izdatek povečal v vzhodni Evropi in tudi na švedskem. Vendar razvoj, torej tu imamo dva stolpca in sicer je to izdatek v evru na prebivalca in um, drugič je to eh, delež eh, splošne raziskovalne dejavnosti in tu so uh, razlike zelo velike med državami članicami. Naprimer, število patentov, zelenih patentov se je povečalo v zadnjem desetletju. Predvsem eh, je to povezano z uporabo voda in z odstranjevanjem odpadkov. Eh, davčni režimi za raziskave in razvoj so zelo različni v posameznih državah Evropske unije. Nekatere države imajo davčne ukrepe za spodbujanje inovacij, eh, torej zelo eh, visoke spodbude v Franciji za MSP-je, ki eh, vlagajo v inovacije, isto velja tudi za Združeno kraljestvo. Pri Franciji in na nizozemskem imajo tudi pomoč mladim kmetom in zagonskim podjetjem. Nasdaljne razlike so v okoljski politiki, torej v uporabi tržnih instrumentov in na tej sliki vidimo um, okoljske davke na Eh, bruto družbeni proizvod. To ni inštrument, ki bi bil uporabljen v kmetijstvu in sicer zato, ker je težko najti eh, natančen vir onesnaženja, ampak na vsak način je treba voditi to razpravo pri izvajanju nacionalnih načrtov, ki so povezani eh, z um, ustrezno direktivo in sicer o davku na pesticide nekatere države članice so že uvedle ustrezne ukrepe. V nekaterih državah uporabljajo tudi um, regulativne ukrepe, ne tržne ukrepe in tudi tu imamo različne ukrepe med državami članicami. Tu imamo naprimer zakon Grenel v Franciji, potem program Origin Green na Danskem in oziroma na irskem in danska strategija za zeleno rast, katere glavni cilj je, da se ohranijo kmetje na zemlji. In tudi na nizozemskem so specifični regulativni ukrepi, ki se nanašajo na uporabo um, gnojil. V um, tem, eh, v tej, študi, v tej študiji smo upoštevali naprimer tudi starost kmetov in eh, stopnjo izo brazbe kmetov in tudi tu so precejšne razlike med državami članicami, ampak to se verjetno tu ne vidi tako dobro na tej tabeli. Če upoštevamo vse te podatke, smo ugotovili razlike kar zadeva okoljske um, davke, usposabljanje, um, generacijska obnova, torej to so vsi dejavniki, ki so ključnega pomena za uh, stimulacijo inovacij v kmetijstvu in tu smo ugotovili, da obstaja skupina držav kot so Danska, Nemčija, Nizozemska, ki kažejo pozitiven trend pri rasti pridelka, rasti pri, pri izvodnje, proizvodnje in obenem so zmanjšali emisije toplogrednih plinov in tudi dušikov na hektar um, torej na nacionalni ravni so določena gonila, ki spodbujajo tak razvoj. Višji, um, višja stopnja razvoja um, in raziskav, večje število mladih kmetov, pa tudi davki na unos eh, ki lahko škodi okolju. V drugi skupini držav, eh, to so um, države vzhoda in juga, kjer rast proizvodne ni bila zadostna in um, da bi to pokrilo izgubo površin in um, tam se kmetijstvo ne razvija v isti smeri. Torej nekaj ključnih ugotovitev glede tega prvega dela so naslednje. <clears throat> Nekatere države uspešno um, grejo v smer trajnostne intenzifikacije. Um, um, torej, ukrepi politike, ki eh, presikajo skupno kmetijsko politiko, vplivajo na tak razvoj. Koherenca politike na evropski in lokalni ravni je ključni dejavnik, za uspeh eh, strategije zelene rasti. In sedaj nekaj o skupni kmetijski politiki. In tu bomo na kratko analizirali nekatere instrumente, predvsem splošno reformo skupne kmetijske politike. In tako kot uh, ste od nas zahtevali, torej vzdržna proizvodnja in evropska partnerstva za inovacije, Evropsko partnerstvo za inovacije. Na tej grafiki smo uporabili iste podatke kot prej. V zgornjem delu vidimo rast eh, kmetijske proizvodnje in v spodnjem delu imamo razvoj eh, spremenljivk površina, uporaba virov, donos emisije toplogrednih plinov. In tu vidimo, da rast proizvodnje, ki je razmeroma stabilna, se um, spreminja glede na en dejavnik okoljske trajnosti in sicer pri emisijah. In zato moramo povedati, da eh, eh, so ukrepi skupne kmetijske politike ustrizali cilju, da se poveča um, proizvodnja na trajnostni način. V državah Severne Evrope tega tu ne vidimo na tej grafiki, kajti tu imamo agregirano stanje, je trend um, rasti stabilen, na jugu Evrope pa lahko razlikujemo tri obdobja. Obdobja od eh, McSherry in reforme Fisher, eh, torej zmanjšanje vnosov in uporabe zemlišč in površin in to vpliva tudi na proizvodnjo. Med eh, Fischler, Fischlerjevo reformo in zdravstvenim pregledom eh, je prišlo tudi do spremembe rasti. Eh, sicer sprememba vnosa in rahlo zmanjšanje kmetijske proizvodnje. Po zdravstvenem pregledu pa je prišlo do kontinuirane rasti eh, donosa in zmanjšanja oglika emisij. Torej, ti trendi so, tako kot sem že rekla, so malo konfuzni, kar zadeva države vzhodne Evrope. Če analiziramo instrumente skupne kmetijske politike v podrobnosti, pa ugotavljamo, da je prišlo do prehoda na instrumente, ki jih imenujemo win-win, ki um, omogočajo povečanje produktivnosti in tudi povečanje trajnosti, kar zadeva um, cilj e, vzdržne proizvodnje. Smo Torej, vzdržna proizvodna je cilj skupne kmetijske politike, za katero so predvideni različni inštrumenti. Med njimi imamo, smo analizirali strate, nacionalne strategije pri eh, sadju in zelenjavi v Italiji. V nacionalni strategiji za sadje in zelenjavo je bil glavni cilj ta, da bi povečali um, um, oziroma da bi proizvajalci um, lahko več prodali na trgu, ampak da bi um, uporabili smo podatke um, monitoringa spremljanja in očitno je, da je inštrument dober, um, kar zadeva rast proizvodnje in trajnosti. Torej, ta študija kaže, da je večina investicij naložb namenjena izvajanju režimov kakovosti v severovzhodnem delu Italije, se to nanaša na 78 odstotkov proizvodnje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 gre za štiri kakovostne režime, biološka proizvodnja, prostovoljni standardi, integrirana proizvodnja in druga, druga certificiranja. Analizirali smo to, kar eh, so mogoče šipke točke. In eh, naša priporočila gredo predvsem v to smer, da naj bi organizacije proizvajalcev še bolj se usmerile v trg in da bi izvajale postopke inovacije in internacionalizacije tudi z um, usposabljanjem um, menedžerjev teh organizacij proizvajalcev. In seveda je potrebna tudi poenostavitev upravnih postopkov. Tu pa eh, priporočamo še nekaj drugega, kar ni eh, povezano s skupno kmetijsko politiko, temveč z drugimi področji politike. In sicer intenzifikacija prizadevanj za zmanjšanje eh, agroalimentare. Torej, da bi se zoprstavili nepoštenim trgovinskim praksam. Ehm, tudi skupina na visoki ravni se je ukvarjala s tem. Meso, uh, hm. um, skupina, ki je delala za Evropsko komisijo. Potem nadaljni instrument, eh, ki smo ga odkrili, je to partnerstvo za inovacije, Evropsko partnerstvo za inovacije. Eh, v tem primeru smo v zelo začetni fazi tega projekta, tako da smo si lahko ogledali samo eh, začetek eh, izdelave programov. In lahko rečemo, da so vse države članice zelo zainteresirane za ta program, tudi kvantitativno gledano ta začetna faza je pokazala tudi na nekatere šibke točke, tako na ravni skupnosti, kot tudi na ravni držav članic. Predvsem se nam zdi, da je delo um, tako imenovanih fokus grup na ravni EU, kar zadeva inovacije, da uh, se zato ni ustrizno zvedelo, da se znanje o tem ni širilo. Zato nekateri deležniki pravijo, da potrebujemo programe, ki presegajo meje držav, tako da bi prepričili podvajanja v raziskavah in v ustreznih naporih. Na ravni države članice eh, je treba tudi prepričiti podvajanje in treba je poenostaviti um, birokracijo. Potem nadaljni dejavnik je, pom, je spodbujanje kmetov um, in e, tudi nove, nove poklic, novi poklici, kot so naprimer posredniki, za inovacije, ki pomagajo kmetom pri tovrstnih projektih. Ob koncu, kar zadeva politiko, lahko ugotovimo, da je prišlo do sprememb kmet, skupne kmetijske politike. V tem poročilu govorimo tudi o tem, da je učinek reform, da učinek reform ni bil nujno tako, kot so si ga želeli in sicer tudi zaradi številnih izjem in odstopan od pravil, ki so državam članicam omogočile veliko fleksibilnost pri izvajanju reform. Ampak o tem govorimo tudi v drugih poročilih, ki jih je parlament že v obravnaval in ki so jih pripravili drugi strokovnjaki. Mnogi, dr, mnoge države niso iz po, skus, iz, eh, niso v celoti izkoristile fleksibilnosti, ki jih ponujajo uredbe. Novi inštrumenti lahko dosežejo določen, uč, določen učinek, torej gre predvsem za vzdržno proizvodnjo in za inovacije. In nove tehnologije, uh, vplivajo pozitivno, lahko torej spremljajo um, roboti, uh, potem različne tehnologije, um, večje, ki zagotavljajo večjo preciznost pri proizvodnji. In to gre v pravo smer. Potem kompleksnost uh, upravnih podbojev postopkov pa lahko zmanjša eh, sodelovanje kmetov pri inštrumentih eh, za inovacije in to je vidike, s katerim se moramo ukvarjati. Sedaj pa še zelo nakratko, to je zelo komplicirano, ne bom tega podrobno razložila, ampak zakaj gre? Eh, opravili smo študije kar v zvezi z trajnostno identifikacijo. To se lahko zgodi na ravni kmetije ali na ravni določenega območja. To se lahko nanaša na ekonomski profil ali pa tudi na učinkovito uporabo virov, uporabo eh, površin in integracijo na regionalni ravni. O, ti eh, različni pristopi eh, um, in v tem poročilu imamo več primerov za to, lahko sobivajo v enotni strategiji regionalnega razvoja. Pripravili smo tudi študijske primere in sicer pet, eh, kar zadeva učinkovito uporabo virov v kmetijstva. Tu imamo primer uporabe inovativnih tehnologij v italijanski regiji, potem smo ocenili in pregledali um, biološko kmetovanje in uspešne primere tega. Eh, potem um, v Nemčiji študijo v zvezi s eh, preciznimi tehnologijami in ekosistemskimi storitvami, zagotavljanjem ekosistemskih storitev. Kaj nam pravijo te študije? to, kar smo videli tudi že pri agregiranih podatkih. E, raziskave in inovacije, dobro upravljanje omogočajo to, da sta produktivnost in trajnost, da raste ta usporedno, da, ne pride, da ni nasprotja med e, trajnostjo in produktivnostjo. E, torej, um, um, vendar uporaba teh ukrepov od kmet, strani kmetov je odvisna od političnega okvira in mora obstajati koherentnost med različnimi inštrumenti. Po, kmetje so pogosto, in to smo videli v različnih študijah, um, torej se bojijo tvegan v zvezi z novim razvojem in v svoja odločanja ne vključujejo okoljske posledice svojih odločitev. In da bi se to spremenilo, je potrebno večje znanje. To je torej absolutno pomemben vidik. E, potem začarani krogi se lahko razvijajo povsod in sicer gre um, vedno za ista načela, uh, za skupna, skupne pristope, ki ustvarja neko pozitivno uh, vzdušje za inovacije, za trajnostne inovacije. Uh, torej, vključujoča rast in um, ustrezno usposabljanje. To so ključni dejavniki za uspeh pobud na lokalni ravni in ob koncu vprašanje naložb. Strategija trajnostne ne, identifikacije um, zahtevajo na začetku naložbe in sicer tako na ravni kmetije, ko gre za nove um, tehnologije, kot tudi, ko gre za infrastrukture, če Eh, govorimo o uporabi površin in um, pobudah na lokalni ravni. Eh, in ob koncu še nekaj priporočil. Eh, trajnostna intenzifikacija in zelena rast ni Eh, izrecen cilj skupne kmetijske politike. Mogoče bi bilo dobro, da bi to postala tako, da bi lahko bolje razvijali instrumente skupne kmetijske politike v to smer. Bistvenega pomena je, da pride do integra integracije med cilji in inštrumenti, da bi torej za to eh, trajnostno intenzifikacijo in sicer z instrumenti, ki omogočajo win-win situacije. Torej, povečanje proizvodnja in trajnosti sta dve kategoriji, ki naj bi jih dosegli skupaj torej tako agregirani podatki kot tudi drugi so pokazali, da je to možno, da bi se učinkovito um, um, um, torej, da bi šli v to smer, pa je, boljš, je potrebna tudi boljša komunikacija, tako kar zadeva ciljev, ki jih želimo doseči, kot kar zadeva inštrument in rezultate študij. Eh, treba izboljšati dialog med znanostjo, politiko, kmetje um, in um, industrijo, ki proizvaja tehnologije. Krožno gospodarstvo je po našem mnenju eden od ključnih elementov v prihodnih letih za krepitev eh, možnosti zelenega razvoja na področju kmetijstva. In zato ugotavljamo, da je treba okrepiti pomen skupne kmetijske politike na ravni Evropske unije. Hvala za vašo pozornost. In ta zadnja prosvojnica kaže, um, tu vidimo imena sodelavcev, jaz in kolega Roberta Enke sva z uh, nacionalnega sveta za kmetijske raziskave in ekonomiko. Razen tega so sodelovali Wageningen Economic Research iz Nizozemske in Center Leibniz Centrum za kmetijske raziskave v Nemčiji. Hvala za pozornost. Okay, bardzo, bardzo Hvala lepa. Tako lahko smo si dovolili nekoliko daljšo predstavitev z vaše strani, ki je bila zelo zanimiva. Zato vas tudi nisem eh, prekinjal, ker se mi je zdelo vendarle vredno, da vse te informacije slišimo. Tako, zdaj pa kot običajno. Otvarjam razpravo na to izredno zanimivo temo. Mislim, da nam to lahko ponudi veliko materijale v razmislek. In še enkrat torej hvala pripravljalcem te študije. Kot prvi se javi gospod Denano, izvolite. Merci, monsieur le président. Effectivement, euh... voilà gospod eh, predsednik. Eh, torej, to vidimo, da gre za zelo eh, kompleksno temo in za dejavnike, ki vzajemno vplivajo drug na drugega in to so pokazali predvsem tudi zadnje prosojnice. Torej, kaj je pravzaprav trajnost na, trajnostno kmetijstvo? Vi ste uporabili dve besedi, ki in sicer intenzifikacija in trajnost ne vem, ali to ni nasprotje. Ne vem, ali lahko brezmejno eh, intenziviramo kmetijstvo na trajnost način. <laughs> Želim vas to vprašati. Potem vprašanje raziskav. Um, Eh, kako lahko uporabimo rezultate teh raziskav in jih delimo med različnimi akterji na ravni Evropske unije. To je pomembno, kaj ti ni eh, dobro, da se delajo raziskave samo zaradi raziskav, temveč to je treba deliti. In potem obdavčitev pesticidov, torej kakšen je učinek tega. Eh, in tudi tu bi lahko našli verjetno zanimive razlike med državami članicami. In imam še eno vprašanje, kar zadeva zmanjšanje proizvodnje zaradi nevezanosti plačil. Ali je to um, um, imelo učinek, eh, torej zmanjšanje proizvodnje zaradi nevezanosti pomoči, podpor? In potem, eh, kaj mislite o biogorivih? In, prihodnja direktiva o energiji predvideva, eh, torej predvideva tudi ukrepe v zvezi z biodizlom in etanolom eh, in kako bo to vplivalo na kmetijstvo. Torej veliko vprašanj, veliko področji, ki me zanimajo in ko bi rad videl vaše mnenje. Dziękuję Pani Poseł Hans Garcia. Pues muchas gracias. Yo eh, la voglio ringraziare per questo studio e per quella presentazione che Hvala lepa eh, za eh, to študijo, hvala lepa za predstavitev. Torej, nadaljevala bom v španščini. Zelo mi je bilo všeč vaše delo in pozorno sem vam prisluhnila ampak nekoliko sem presenečena, da se niste dotaknili ene teme, ki se mi zdi pomembna. Niste omenili izobraževanja, nadaljnega usposabljanja kmetovalcev. Zanimivo je slišati, kakšna je povprečna starost kmetovalcev in eh, kakšno je razmerje med tem in pa investicijami in pa diversifikacijo lahko ste eh, mlad eh, kmet in niste dobro uh, usposobljen in tako potem niste tako proaktivni v zvezi z novimi možnostmi. In potem še ena točka. Um, torej, izvedli ste študijo, uh, ampak mislim, da bi morali biti tukaj nekoliko bolj podrobni. imamo umestne reforme, umestna poročila, naprimer med eh, dvema finančnima cikloma, to sproža veliko negotovost. Prej. Torej, prej so imeli kmetje stabilno obdobje financiranja sedmih let, ko se pogoji niso spreminjali. V zadnjem času pa se pogoji eh, spremenijo sredi plačilnega obdobja in to je pomembno za kmete če naprimer kmet reče, da želi srednjeročno vzpostaviti obrat, potem potrebuje gotovost. Kajti sicer ne ve, pod kakšnimi pogoji bo lahko vse to zgradil. Morda so prva tri leta še stabilna, naslednja leta pa potem niso več stabilna. Zanima me, Ali že lahko vidimo učinke eh, tega, eh, te negotovo, negotovosti in kako se odraža naprimer na investicije, ko gre za posodabljanje? Hvala lepa. Gospod Loazo. Euh, Hvala, gospod predsednik. Želim povedati, da imamo eh, model v kmetijstvu in sicer francoski model kmetijstva, ki je nekaj izjemnega in ki je tudi napredek. Predvsem so kmetje, ljudje, ki se zavedajo pomena okolja, tako kot je povedal gospod pred mano in sicer so to usposobljeni ljudje, ki e, obvladajo to, ta poklic in ki vedo, da je treba upoštevati trajnost tudi pri povečanju proizvodnje. To so seveda tudi tehnični vidiki. In danes se uporablja eh, tudi naprimer, da se ugotavlja vlaga v zraku in se na osnovi tega potem prilagodijo tudi drugi ukrepi, potem gre za fitosanitarne ukrepe. Torej, če je um, rastlina v dobrem stanju, da um, um, da se potem lahko tudi pravilno določi odmerek vlage, ki jo je treba dodajati. In mislim, da imamo um, napredek tudi na drugih področjih in te, v tej uh, smeri moramo ra ravnati, nadaljevati in tako lahko povečamo tudi proizvodnjo. Hvala. Gospod Hojbuh. Hvala lepa. Hvala lepa. Slišali smo izredno zanimive predstavitve. Dejali ste, da kmetovalci odlašajo z investicijo in pa odlašajo s tem, da bi se lotili neke nove tehnike. Tukaj gre tudi za ekonomičnost oziroma za gospodarske gospodarnost eh, neke investicije. Torej, če investiram v povišano uh, pro, uh, izvodnost eh, oziroma produktivnost i, uh, na trgu in če vem, da mi bo to prineslo tudi koristi, potem pač moram odlašati z določenimi odločitvami. Pogrešam še nekaj. Ko govorimo o intenzifikaciji moramo imeti tudi pred očmi sledeče. Torej, če bomo proizvajali več, ki bomo to lahko prodali, kakšen je položaj na trgih. Mislim, da tukaj v Evropi ne moramo govoriti, mislim, da v Evropi ne potrebujemo povišene produktivnosti, kajti trgi so prenasičeni in to nima nobenega smisla. Potem bi me zanimalo še nekaj. Torej, v tem smislu intenzifikacija tudi nima nobenih možnosti, če za to ni ustreznega trga. intenzi, eh, intenzificiranje. Ste potem vedno eh, primerjali tudi z eh, pesticidi, torej z takšnimi stvarmi, torej na tem področju smo situacijo izboljšali. Ali ste si pogledali tudi življenje tale, torej če intenzificiram? kakšen vpliv ima to na tla, kajti to ima vpliv tudi na plodnost tal. Ali pa ste imeli pred očmi zgolj emisije ali pa erezijo tal. Torej, tu bi se želela nekaj indikatorjev več. Dziękuję, pan poseł Bogowicz. Hvala, gospod Bogovič. Najlepša hvala za zelo zanimivo študijo, ki je mislim, da tudi dobro izhodišče za bodoče planiranje in pa tudi za bodočo uh, Eh, skupno kmetijsko politiko. Eh, včasih na prvi pogled dve kontradiktorni stvari, se pravi produktivnost in trajnost, sta včasih tudi stvari, ki gre sta roko z roko, kot ste dejali, in je, ki je tudi videti, da lahko z več znanja, z novimi tehnologijami tudi dvigniš proizvodno, pa eh, ohranjaš trajnostno kmetijstvo. Tako da jaz mislim, da v nek, nek način sam sem prepoznal v tem eh, sporočilu in pa v vaši študiji eh, to potrebo po veliko več ključnega znanja, koliko želimo na trajnosten način kmetovati v prihodne in se vključiti v to krožno gospodarstvo, v katerega vsi prehajamo in je kmetijstvo v resnici na ljubo že dolgo časa del krožnega gospodarstva ali pa najpomembnejši del. E, kar je bilo meni v tej študiji zelo e, zanimivo in mislim, da tudi opažam že dlje časa kot eden izmed večjih problemov v Evropski uniji, je selitev proizvodne Eh, kmetijstva proti severozahodni Evropi. In graf, v katerem ste prikazali, eh, kakšni so eh, outputi, se pravi proizvodi, so zelo nazorni, ki kažejo, kako je severozahodna Evropa tista, ki je uspešna, ki dosti vlaga in hkrati tudi povečuje proizvodno za razliko od južne Evrope in pa predvsem od eh, eh, tranzicijskih držav. In mislim, da se moramo nad tem grafom zelo zamisliti, kaj te, če gledamo tudi intenzivnost kmetijstva, vidimo, da je v teh državah, kjer se še vedno povečuje intenzivnost in proizvodna, že danes intenzivnost bistveno na višjem nivoju, kot je, ne vem, v srednji Evropi ali pa v vzhodnji Evropi. In tu mislim, da bo potrebno pri bodoči kmetijski politiki paziti, da se bo na eni strani, po mojem prepričanju, Eh, podpirali eh, to trajnostno kmetijstvo, tudi eh, ekološko kmetijstvo, integrirano kmetijstvo, hkrati pa na nek način ustvarjali pogoje, da bo iza tega kmetijstva tudi v državah v tranzicijah proizvodna, da ne bo zgolj ukrepi kmetijske politike za trajnostno kmetijstvo, ki pa v ozadju ne bo imelo produktov. Prihajam iz Slovenije in veliko krat opažam, da je eh, cela vrsta kmetijskih ukrepov skupne kmetijske politike zelo dragocenih, da so kmetijska zemljišča udelana, žal pa produktivnost pada bistveno bolj in, in se nekaj časih dobi človek celo občutek, da več ni v spredju pridelek, se pravi hrana, ampak zgolj ne vem, obdelana zemljišča in posledično tudi neka evropska sredstva. Tu mislim, da je nek moment, ki ga bo potrebno zelo paziti. Vsekakor pa podpiram tiste del, ki ste ga omenili in mislim, da prinaša lahko veliko v tej smeri, Eh, v okviru preciznega kmetijstva z novimi tehnologijami, eh, z rabo eh, tudi sodobnih tehnologij na podeželju. Mislim, da bi morali to zadevo nadgraditi tudi v kmetijski politiki še z ukrepi, kjer bi vzpostavili ne vem, večjo mobilnost na podeželju, povezava tudi v prodajnem smislu med produkt, proizvodno in in potrošniki, da v okviru konteksta, kjer tudi zdaj govorimo o pametnih vaseh, smart villagesih, najdemo odgovor, da bomo naredili to podeželje atraktivno za mlade ljudi, da bodo pripeljali nove tehnologije v to področje in tudi na trajnostni način kmetoval in v časih, ko vedno več ljudi želi posešt po eh, zdravih predelkih, tudi za direktno prodajo se izognili velikokrat težav v trgovinskih verigah, ki so velikokrat ovira za to, da mali kmetje propadajo. Tako da jaz mislim, da eh, hvala za te zaključke, so mi zelo poučni, eh, čestitam za to študijo in mislim, da imajo zelo veliko, zelo globokih sporočil, ki bomo morali v prihodnje upoštevati. Gospod Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė.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 Zelo dobro ste preučili položaj v Evropi, opozorili ste na eh, države članice, eh, kjer vladajo večje ali manjše razlike, opozorili ste na države, ki so dosegli večji napredek in na države, ki so dosegli manjši napredek. Obstajajo velike razlike med državami članicami. Obstajajo razlike med severnimi, južnimi, zahodnimi in vzhodnimi državami članicami Evropske unije. Torej, razlike so precejšnje. To verjetno pomeni, da skupna kmetijska politika ne more biti enaka, da je ne moremo pa enotiti po celotni Evropski uniji, če uh, želimo odpraviti te razlike. Teh razlik ne opažamo zgolj med državami članicami, ampak tudi znotraj držav članic. Sami ste dejali, da imajo države članice precejšnje pristojnosti pri kmetijstvu ampak morda bi morali v prihodnje razmisliti o tem, da bi te pristojnosti postale ožje, če želimo doseči skupni rezultat. V študiji sem pogrešal razloge, zakaj so te razlike tako velikanske. Omenili ste vzhodne države članice, kjer produktivnost upada, kjer eh, povprečna starost metovalcev raste. Kateri so razlogi za to? Kajti, če ne bomo opredelili poglavitnih razlogov, potem ne moremo dosegati rezultatov. Ničesar ne bomo dosegli, če ne bomo poznali izvornih razlogov za to. Želel bi si, torej verjetno so ti poglavitni razlogi vključeni v študijo, le da jih niste predstavili. Torej, izdatki kmetovalcev na nizozemskem, naprimer, so primerljivi z kmetovalci balskih držav. Naše kmetijstvo se je razvilo od 90-ih let naprej. Do tistega trenutka je bilo kmetijstvo povsem prezrto, kot takšne sploh ni obstajalo. Medtem, ko uh, uh, imajo v zahodnih državah za seboj dolga leta tradicij in izkušenj, uh, medtem ko smo mi naše kmetijstvo začeli razvijati šele pred desetimi leti. To je torej kratko obdobje in sedaj se postavlja tudi vprašanje, v kateri smeri naj bi šli. Dajali ste, da bi morali razmisliti več o uh, evropskem partnerstvu za inovacije. Verjetno bi morali imeti nek ciljni okvir kjer bi kmetovalci lahko dobili, predobili več znanja o inovacijah. Dobro bi se bilo seznaniti z inovacijami z eh, Švedske, z Danske, z Nizozemske. Vidimo tudi, da obstajajo precejšne eh, razlike med prihodki kmetovalcev, če primerjamo zahodne in vzhodne države. Torej, razlike so skoraj da trikratne. Medtem, ko so izdatki eh, več ali manj enaki, to pomeni, da eh, naši kmetovalci nimajo ekstra denarja, da bi ga ulagali. Produktivnost pa je pri nas nizka in tehnologije niso dovolj napredne. Proizvodne cene so mnogo niže kot v državah, eh, ki imajo dolgo tradicijo. In pa pogajalska moč kmetovalcev v zahodnih državah je tudi pomembna. Torej, oni sodelujejo do 78 odstotkov, v naših državah pa do 10 odstotkov. To pomeni, da naši kmetovalci nimajo močne pogajalske moči za to, da bi se pogajali, za to, da bi dosegli više cene. Poleg tega pri nas primankuje tudi med uh, panožnih uh, organizacij. Uh, to pomeni, da ni dovolj dovolj usposabljanja. Še eno vprašanje bi rad postavil. Pred nekaj leti uh, spremenili mlečne kvote. Torej, po, kakšne, po vašem mnenju, kakšen vpliv je to imelo na uh, produktivnost? In pa kako pritegniti uposlovanje mlade kmetovalce? Kajti, če želim ulagati, moram vedeti, kakšen bo položaj čez deset let. Če nimam gotovosti, potem ne morem vlagati, ne da bi vedel, ali se bo investicija izplačala. To so stvari, ki so pomembne in mislim, da bi morali o tem intenzivneje razpravljati. Šta, študija je izredno dobro strukturirana. Morda bi morali razmisliti o tem, da bi to študijo predstavili tudi v širših krogih, morda tudi v nacionalnih parlamentih, tako da bi več ljudi izvedelo, kakšen je položaj in pa da bi razmišljali o tem, kaj postoriti v prihodnje. Hvala. Prosim, če se držite predvidnega časa, gospa Gulera. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa za predstavitev te študije. Mislim, da smo slišali izredno zanimive podatke. Rada bi se dotaknila dveh vprašanj. O vaših sklepih ste dejali, da bi bilo nujno vzpostaviti dialog med vsemi udeleženci. Tako, da bi lahko um, vzpostavili politične cilje in da potrebujemo tudi uh, boljši dialog med politiki, znanstveniki in kmetovalci. Imamo vtis, da nekateri udeleženci odigrajo svojo vlogo in drugi ne. Želela bi, da v svojih odgovorih poveste, kako ne bi vzpostavili ta dialog, kako bi se lahko vsi med seboj usklejevali. In sedaj moje drugo vprašanje. Včasih prosimo za to, da bi uvedli ukrepe za inovacije in raziskave. kajti če nek sektor ne vlaga v raziskave in inovacije, nima prihodnosti. To, da vidimo, da družba to zavrača, da to zavrača celo Evropski parlament. Namreč takrat eh, naletimo na zaprta vrata, ko zahtevamo eh, inovacije. Torej imamo nove ukrepe eh, na področju inovacij, ampak to se zavrača. Eh, torej, to vzbuja skrb, da se ne strinjamo z znanstvenimi izsledki, kajti raziskave in inovacije, to je nekaj, kar je treba spodbujati. Ampak kaj lahko storimo uh, proti temu, da se to v družbi zavrača? Kajti družba zavrača inovacije in raziskave. Kako bi se lahko zoprstavili temu? Saj moramo izvajati inovacijo v prihodnje. Kako bi torej lahko vzpostavili boljši dialog med vsemi udeleženci in kakšno ulogo lahko odigrata inovacije in eh, raziskave oziroma kako bi zagotovili, da bodo to kmetovalci in družba sprejeli? Hvala. Ja, Lepa hvala. Nisem bila eh, prisotna ob začetku eh, te predstavitve in morda se bodo eh, moja vprašanja nanašala na nekaj, kar ste že povedali. V principu imamo tu dve ravni, torej status quo v različnih področji v državah članicah. Torej, eh, nekatere študije pa zajemajo tudi eh, razvoj znotraj držav članic. Ampak zato je zame nekoliko težko obrati te dokumente. Torej, pozitivni razvoj ali pa boljši razvoj pri statusu quo, če sedaj primerjam države med seboj, to pomeni, da se neka država bolje odreže od druge. Dobro, ampak to ne, povo, ne povi nič o, o, eh, o napredku skozi čas ali je prišlo do sprememb, ki so večje v zadnjih letih, ali pa ste izhajali samo iz različnih nivojev in zato um, nastaja vtis, da so nekatere države članice na tem področju bolj ali manj uspešne. Ne vem, ali je bilo sedaj moje vprašanje preveč zapleteno. Das heißt, Podobno je tudi pri izobraževanju. Torej, vprašanje je, katere stvari primerjamo. Ali primerjamo sedaj dva šolarja v dveh državah članicah v istem trenutku ali primerjam procese razvoje. S tem smo izčrpali seznam govornikov na strani poslank in poslancev. Če dovolite, bi tudi jaz zastavil vprašanje oziroma izpostavil kakšen dvom. Namreč problem gospodarjenja na slabših zemljiščih ali velja v njih vlagati, če tudi je morda lahko donos druge boljši. Tu gre za investicije v slabše razvite regije. Pomembno pa je, da se tam ohranja življenje, da se tam ohranja prebivalstvo, kajti izkušnje kažejo, da če dovolimo izselitev iz teh območij, je ponovna naselitev izredno draga. Vprašanje pa je, ali velja zdaj izkoriščati vsak hektar za kmetijstvo. Če se izkorišča manj hektarjev, potem ima to seveda vpliv na intenzivnost predelave. Kje je torej tista meja intenzivnosti? Drug problem primerjava med starimi in novimi državami članicami. Stare države članice so dolga leta imele velike koristi od eh, skupne kmetijske politike v novih državah članicah je seveda bil potreben prehod iz socialističnega sistema kmetijstva v sedanjega. In vprašanje zdaj je, ali morda ni prezgodaj za izenačenje ukrepov v SKP možnosti so namreč tudi druge, eh, kar zadeva podnebne spremembe in ostala prilagajanja. Torej, ali je izenačevanje kmetijstva na evropski ravni nekaj, kar po vašem mnenju omogoča razvoj enotne kmetijske politike, enotne v smislu inštrumentov? seveda lahko uporabljamo različne inštrumente, ki upoštevajo specifiko regij in potrebno je ohraniti enakopravnost v smislu podpore. Ali torej, no, drugače povedano, obstaja neka meja, meja intenzivnosti, ampak če govorimo o uravnoteženem razvoju, o trajnostnem razvoju, potem za določene ravni intenzivnosti veljajo različne stopnje uravnoteženosti. Kdaj menimo, da je kmetijstvo uravnoteženo? Kdaj je trajnostno? Kakšna je raven intenzivnosti? ali gre tu za eh, vnos eh, gnojil, ali gre za druge elemente. V enem primeru to pomeni ravnotežen pristop, v drugem pač ne. Naslednji problem je problem vode. Ali bo voda faktor, ki bo omejevalen? Tu že vidimo, da temu je tako veliko držav članic se temu problemu na nek način izmika, če da gre za nacionalni problem. Ampak eh, menimo, da je spremljanje tal ključnega pomena, kajti vemo, da nekatere države skušajo produkcijo umikati v druge regije, In pomembno je, da se izboljša biološka vrednost tal. No, z velikim veseljem smo vam prisluhnili. Po prebiranju tega poročila bomo verjetno imeli še druga vprašanja. Se lahko dogovorimo, da se ta vprašanja naslovijo tudi na vas, kajti ti pomembno je, da se vse to gradivo ustrezno uporabi. Mislim, da je to tudi zelo dobro izhodišče za razpravo o prihodnji kmetijski politiki. V okviru omnibusa se bodo torej tudi odvijale določene spremembe. Mislim, da je to ta pomembna usmeritev. No in še na zadnje. Vsi smo vse čas govorili, da bo do leta 2050 prišlo do 80 do 100 odstotnega povišanja proizvodnje in ali morda tu ne pomeni nekega zavajanja kmetov, kajti ključno vprašanje je, kakšna bo pričakovana raven rasti. In eh, dejstvo je, da so določene meje rasti in te meje določa intenzivnost. Ta problem bom izpostavil tudi na srečanju koordinatorjev. In eh, pomembno bi bilo, da v prihodnje dobimo tudi nek komentar analitske službe komisije glede teh študij, ki nam jih tu predstavljate. Kaj ti? Ne, ne, ne, ne zdaj, ne, ne, ne tu in zdaj, v prihodnje enkrat. Da nam lahko poveste več na to temo kot strokovnjaki, ki analizirate kmetijsko politiko. Hvala lepa, se upravičujem, ker sem si dovolil nekaj več vprašanj ampak eh, danes pač imamo to prednost, da nas čas ne priganja. Tako, zdaj pa vam vračam besedo. To pa seveda še ne pomeni, da morate govoriti do 12.30. Ja, vem, da znanstveniki, ko začnejo govoriti, je pač takt 45 minut. No, to ne velja za vas, profesor De Castro, da ne bo pomote. Izvolite. Grazie, grazie molto per... Hvala lepa za vsa vprašanja in za vse pripombe. Ne bom sedaj si vzela 45 minut, temveč bom poskusila odgovoriti zelo na kratko. Ena točka, eh, ki je bila izpostavljena, je intenzifikacija. In kaj pomeni intenzifikacija? Mi smo na začetku rekli, da smo uporabili Eh, določen okvir za našo raziskavo. Torej, rast proizvodnje ni odvisna samo od večje eh, uporabe dejavnikov, temveč tudi od boljše uporabne, uporabe faktorjev. In tu vidimo možnost, da interveniramo in sicer z inovacijami, z usposabljanjem, z eh, generacijsko obnovo in to lahko spodbuja uporabo inovacij. To ne pomeni, da se up, poveča eh, uporaba kemičnih dejavnikov, temveč gre za to, kako povečati učinkovitost eh, eh, uporabe virov, vseh, vseh virov, torej tako tiste, za katere kmetje plačujejo, kot tiste, okoljske dejavnike, za katere ne plačujejo, ki pa imajo um, neko višjo vrednost in jih je treba ohraniti. Mi smo govorili o dveh agrookoljskih dejavnikih in sicer emisije in dušik. Um, imamo pa tudi še druge indekse, naprimer ptica v določeni kmetijski krajini, ampak tega tu nismo uporabili, ker v nobeni državi nismo imeli pozitivnih rezultatov. V poročilu pa govorimo o tem. In, intenzifikacija rabe tal. Um, torej, izbira um, teh um, kazalnikov. Torej, tu gre za kazalnike za podnebne spremembe. Eh, ki imajo vidno neko prioriteto in potem podatki, ki naj bi bili primerljivi za neko daljše obdobje za vse države članice. Tudi to je narekovalo našo izbiro. Kar zadeva vprašanje v zvezi z eh, usposabljanjem kmetov. Na 30. strani tega poročila vidite podatke za vse države v Evropski uniji in to, kar smo povedali, potrjujejo ti podatki. Potem obdavčitev pesticidov, to je eden od inštrumentov, ki se uporablja v nekaterih državah, članicah. Na Danskem, na primer, zelo dobro tudi v Franciji, to so politike, eh, ki eh, pa jih je seveda treba tudi pregledati, kaj ti tu prihaja tudi do tehnoloških sprememb in um, treba upoštevati splošni okvir drugih politik in gre vidno za uglaševanje teh uh, ukrepov v Franciji, je vnos bil oziroma upor, je, je ta prihodek iz davka bil uporabljen tudi za naložbe v kmetijstvo in to je dober eh, pristop, eh, kaj ti to potem spet um, izboljšuje um, kmetijstvo. Potem, kar zadeva biogoriva, na koncu eh, govorimo o krožnem gospodarstvu. V Evropi danes, hvala Bogu, ne govorimo več o proizvodnji etanola iz eh, kmetijskih kultur prve generacije um, z tehnološkega vidika pa smo pionirji, kar zadeva pridobitev bioenergije iz kmetijskih um, odpadkov. In to je ta okoljska pot, eh, ki omogoča povečati učinkovitost uporabe virov, kajti na ta način se ta um, cikl uporabe virov nekako zapre potem dialog med posameznimi stranmi, eh, raziskava politika kmetja. Eh, tu sem naštel, omenila tako imenovane focus groups v teh partnerstvih za inovacije. Eh, tu gre za povezovanje najboljših znanstvenih dognanj v Bruslu, da bi eh, govorili o možnostih inovacij v kmetijstvu. Torej, rezultati teh prizadevanj pa se potem niso vrnili na raven operativnih skupin v raziskavi pristopa od zgoraj na vzdol, ki ga se bi od spore na vzgor, ki ga seveda tu ne osporavamo, se začne od ničle. In tu potrebujemo seveda večjo fluidnost teh eh, rezultatov. Pri tem govorimo seveda deloma tudi o novem inštrumentu, ki pa ima velik potencial. Videla sem, da je Evropski parlament eh, in odbor Agri že obravnaval poročilo, oziroma bo obravnaval poročilo, ki pa bo bolj podroben eh, pri eh, tem vidiku. Sicer sem si tu delala beliške, ampak vprašanje je bilo res veliko in mogoče bi Roberta prosila, da nekaj pove o skupni kmetijski politiki. Ja, lahko bi nekaj dodal, eh, nekaj zelo splošnega v zvezi z SKP-jem in reformami. Zelo pomembna točka eh, so stalne spremembe, do katerih prihaja v politiki in to ustvarja vzdušje negotovosti za kmete. Ampak eh, in, zato, um, in to se odraža seveda tudi na učinkovitosti teh inštrumentov. Um, torej, sedanje reforme se izvajajo šele nekaj let. Nis, ne zavidamo se vedno natančno, kakšne se posledice nekaterih inštrumentov, predvsem najbolj inovativnih inštrumentov za kmetijstvo. In Velika diverzifikacija evropskega kmetijstva je tudi dejstvo in zato so posledice lahko zelo različne. Imamo eh, integrirana kmetijstva, um, torej agroživilsko verigo, Eh, ki je zelo celovita in imamo po drugi strani eh, zelo majhne kmetije, eh, starejše kmete, kjer ni prišlo do te, do te generacijske obnove. Mm, torej, in tudi tu moramo razmišljati o tem, kdo so tisti, na katere so naslovljene inovacije in kako bi lahko te inovacije uveljavili v vseh vrstah kmetij. Kajti kmetijstvo in funkcija kmetov je zelo diversificirana, kajti kmetje imajo tudi druge funkcije na kmetijah, ne gre samo za proizvodnjo, temveč in zato morajo tudi inovacije upoštevati to diversifikacijo dejavnosti eh, kmetov. Mislim, da je to to, kar sem hotel dodati. Potem, kar zadeva inštrumente, SKP-ja. Rekli smo, da je danes SKP um, predstavlja svežen ukrepov in inštrumentov, ki so na voljo državam, članicam in jih prilagodijo lokalnim posebnostim. To je pravzaprav um, neko bogatstvo, to je novo v SKP-ju In to je sicer izziv, vendar tudi dodana vrednost. In sicer, da bi tako um, izbrali instrumente, ki so najbolj prilagojeni in primirni za določeno lokacijo, tako da bi vzpostavili tudi sinergije med posameznimi inštrumenti, ne pa da pride do konfliktov in do uh, tega, da en inštrument odpravi eh, posledice, dobre posledice drugega inštrumenta. Spani, posluh, za... Hvala lepa, želi še kdo besedo? Kakšno dodatno vprašanje morda? Ne. Potem mislim, da lahko počasi zaključimo. Še enkrat najlepša hvala prisotnim strokovnjakom. Prosim, če prinesete našo zahvalo tudi ostalim strokovnjakom. Mislim, da vam vsekakor lahko posredujemo še kakšno vprašanje, če se bo to izkazalo za potrebno, kasneje v pisni obliki. Mislim pa, da se lahko k tej temi vrnemo tudi z vidika Evropske komisije. Mislim, da imamo tudi v Evropski komisiji odlične strokovnjake na tem področju in verjetno do poletja nam ne bo uspelo, ampak morda potem septembra, ko bomo lahko prisluhnili vašim ocenam. Tako, zdaj, če ni več eh, drugih vprašanj, potem se še enkrat zahvaljujemo pod točko razno. Tudi mislim, da ni nič. naslednje zasedanje, če se prav spomnim, je v Strasburgu. Je tako. In sicer 15. maja, mislim, da je to ponedeljek. Nedvomno bom od gospoda Desa dobil pripombo, da ni primerno, da se zastajamo v Strasburgu, ampak eh, to je žal nujno moj argument bo, da danes gospoda Desa ni bilo tu na tej predstavitvi. Tako, hvala vsem, želim vam prijetno popovdne. In kot veste, nam je uspelo dnevni red tako organizirati, da popovdne ni potrebno. Zasedanje imamo še pomembno zasedanje z odborom za trgovino, tudi trialog ob 15. uri. Tako da še enkrat hvala vsem, hvala tudi tolmačem in vsem želim prijetno popovdne. Merci, monsieur le président. Pour la <laughs> prochaine.